ustave v Evropi, ki je bila podpisana 3. maja. Hvala. Kontinuiamo. Nadaljujemo z glasovanjem. Kolega Čaci Markakis in sicer splošni proračun EU v okviru razrešnice komisiji in sicer oddelek 3. Glasujemo poimensko. imensko. La votazione è Konec glasovanja. Sprejeto, če no, sprejeto. Sedaj glasujemo poimensko. Odločitev številka 1 o razrešnici. Konec glasovanja. sprejeto. Odločitev številka 2 gre za Agencijo za konkurenčnost in inovacije. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odločitev 4. Agencija za zdravje in potrošnike. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Agencija za Evropsko prometno mrežo. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Agencija Evropskega sveta za raziskave, glasujemo poimensko. Votacione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Agencija za raziskave, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe ena, poimensko, kdo je za? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu sedem, kdo je za? Proti. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe dve in sicer poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o predlogu 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 3. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 78. Poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Odstavek 79. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 80 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvolite postopkovno. No bi lahko prosim prišel tehnik, ker moja naprava ne deluje. Ne moram glasovati ne za, ne proti. Bo takoj prišel. Odstavek 81, poimensko glasujemo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Odstavek 82, poimensko glasujemo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 5. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 6. Tudi tu glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 10. Za? Proti? proti vzdržani sprejeti. Preveri, ti želite dobro. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 10. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Glasujemo o predlogu resolucije, kot je bil spremenjen. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu. Sedaj nas čaka poročilo Šaci Markakis o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice komisiji za leto 2009. Glasujemo. Odstavek 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Celoten predlog resolucije. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu, skoraj da soglasni ste bili. Na dnevnem redu imamo poročilo Itala, razrešnica 2009, splošni proračun Evropske unije, Evropski parlament. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog resolucije sedaj, prvi predlog spremembe, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 5. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne, se opravičujem. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 3. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 2 s tem postane brezpredmeten. Predlog spremembe 5. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 6. Kdo je za? proti, vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet. Predlog spremembe sedem. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o predlogu 4. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 14 za, proti, vzdržani sprejet. Odstavek 86 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 87 glasujemo po delih in sicer šest delov. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Četrti del, za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen, peti del za, proti vzdržani zavrnjen, šesti del za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 90. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 16 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 8 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 9. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 17. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 18, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 10, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 11. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 12. Pardon, 11. Glasujemo. Konec glasovanja o 12. predlogu spremembe. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 13 do za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 119 v dveh delih ločenega. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 129. Imamo ustni predlog spremembe. Kolegice Lulink, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, v imenu svoje skupine bi rada podala ustni predlog spremembe v zvezi s tem odstavkom. Gre za tehnični predlog spremembe, ni pa neškodljiv. Oziroma predlagam, da se pri 129. odstavku rimska 1, rimska 2 in rimska 3 spremenijo in sicer, da se prihodnik, ki se uporablja v besedilu, nadomesti s preteklikom. Ti ukrepi, ki se omenjajo, se izvajajo že kar nekaj časa, več kot dve leti, tako da resnično ne moremo zahtevati, da naj se nekaj zgodi v prihodnje, če so vse te stvari že bile upravljene in se izvajajo. Mislim, da bi tudi ta častni parlament lahko uporabljal vsaj neko minimalno logiko. Evropski parlament torej ugotavlja, da je možnost, da se od 50. leta starosti prejema zniženo pokojnino pod pogojem, da je nekdo plačeval 25 let prispevkov, da je ta možnost bila ukinjena, da je sedaj sistem spremenjen in da je bila starost dvignjena z 60 na 63 let in da smo prosili, da se to spremene, da bomo. Hvala. Grazie, onorevole Luning. Hvala lepa, gospa Luning. Kdo nasprotuje temu? Sicer nadaljujemo z glasovanjem. Za? Ne, se upravičujem. Dva dela sta. Najprej prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Odstavek 130. Glasujemo v dveh delih. Kdo je za? Proti. Vzdržani je sprejet. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Mm, morali bomo preveriti, ker niste dovolj dobro dvigovali rok. Glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 131. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, prosim vas, dvignite roke, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 132 v treh delih. Prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zdi se, da ste zavrnili. Tretji del, dobro, preverjamo drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tretji del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko preverimo z elektronskim glasovanjem, ampak lepo vas prosim, čas izgubljamo, zato dvigujte roke. Glasujemo o tretjem delu odstavka 132. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 133. Ločeno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 142, ločeno, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 143, glasujemo poimensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet sedaj glasujemo o celotnem predlogu, kot je bil spremenjen, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Naslednje je poročilo Rivelini, razrešnica 2009, splošni proračun Evropske unije, svet. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj se bomo lotili predloga resolucije. Najprej odstavek 4. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe tri, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Odstavek 12 v sedmih delih po imensko. Najprej prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Glasujte. Konec glasovanja sprejet. Tretji del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Peti del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Šesti del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet sedmi del. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Glasujemo o predlogu resolucije, kot je bil spremenjen. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Ponovno imamo na dnevnem redu poročilo Rivelini, razrešnica 2009, splošni proračun Evropske unije, računsko sodišče glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog se je sprejet. Sedaj pa resolucija. Glasujemo o predlogu spremembe 1. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije, sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa poročilo Rivelini, razrešnica 2009, splošni proračun Evropske unije, ekonomsko-socialni odbor. Glasujemo najprej o predlogu po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija. Glasujemo o predlogu spremembe 3 in sicer v dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen drugi del. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, glasujemo o drugem delu tretjega predloga spremembe. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 4 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 5. Prosim vas, zadvigujete roke za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o petem predlogu spremembe. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 6. Dvignite roke. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Želite, da preverimo? Ne želite, da preverimo? Dobro. Glasujemo o predlogu 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zdi se, da je zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Dvignite roke, lepo vas prosim. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 9. Glasujemo po imensko o predlogu spremembe številka 9. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 11. Po imensko glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu resolucije, kot je bil spremenjen. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Čestitke poročevalcu. Ponovno poročilo Rivelini, razrešnica 2009, splošni proračun Evropske unije, odbor regije. Glasujemo o predlogu. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog resolucije. Predlog ena. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog številka 3. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o predlogu resolucije, kot je bil spremenjen. Poimensko glasujemo konec glasovanja. Sprejeto čestitke še enkrat poročevalcu. Sedaj pa poročilo STAES, razrešnica 2009, 8., 9. in 10. Evropski razvojni sklad. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa predlog resolucije. Glasujemo o predlogu spremembe številka 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 1 in predlog spremembe 3. Gre za identična predloga sprememb za, proti, vzdržani, sprejeta. Glasujemo o predlogu resolucije, kot je bil spremenjen, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Relac. Naslednje je poročilo Stavra Kakis, razrešnica 2009, Evropska agencija za zdravila. Cinali. Per appello nominale. Glasujemo poimensko. La votazione è chiusa. Onez glasovanja. Approvato. Complimenti al... Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa še predlog resolucije. Hm. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dve za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe tri za. Proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, lahko pa preverimo, če želite. Ne, gremo naprej. Predlog spremembe 4. Kdo je za? proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen ta predlog. Dvigujte roke, lepo vas prosim. Dobro, preverimo z elektronskim glasovanjem o predlogu spremembe 4. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog enajst, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Želite, da preverimo? Dobro, preverjamo z elektronskim glasovanjem predlog 11. Konec glasovanja. Sprejet. Vendar vas res lepo, lepo prosim, da dvigujete roke, sicer ne moremo oceniti, ali ste za ali proti. Predlog 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Glasujemo o predlogu resolucije, kot je bil spremenjen. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. sprejeto čestitke poročevalcu. Da vidim, če bom zdaj prav izgovorila poročilo Staura Kakis. Razrešnica 2009, Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Glasujemo poimensko o predlogu. Konec glasovanja. Sprejeto glasujemo o predlogu resolucije, sprememb ni bilo, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Čestitke poročevalcu Stavra Kakisu. Dobro, ne gre mi ravno najbolje od rok ta izgovorjava. Gremo naprej. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije. Glasujemo po imensko. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog resolucije. Predlogo sprememb ni bilo. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. sprejeto čestitke poročevalcu. Sedaj pa poročilo Moreira o nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialih za Pakistan. Glasujemo poimensko. Predlog spremembe 43. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Ena in trideset. Predlogi spremembe odbora za mednarodno trgovino. Kdo je za? Glasujemo o vseh predlogih. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 12. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog 15, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 26, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Ustni predlog spremembe in sicer predsednika gospoda Bidegan. Skladno s členom 99a bi po besedah at the request of the member state želimo dodati stavek. Vsaka pravna oseba ali asociacija, ki nima pravne osebnosti in ki deluje v imenu evropske industrije. S tem bi zagotovili tudi večjo koherentnost te uredbe z drugimi varovalkami, ki smo jih sprejeli. Naprimer, klauzulo o varovalkah iz sporazuma o prosti trgovini. Hvala lepa. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, lahko nadaljujemo. Glasujemo o predlogu 33, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 42, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu 34, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 38 za. Želite, da preverimo? Predlog spremembe 34. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38. Prosim, da dvigujete roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Dobro, preverjamo z elektronskim glasovanjem. Samo tretjina, še tretjina poslancev ne dviguje rok, zato dvigujte roke. Elektronsko glasovanje, predlog 39. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Dvignite roke. Kdo je proti? Kdo se vzdrži glasovanja? Sprejeto predlog 41, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 44 v dveh delih, najprej prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 45. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. Predlog 46. Za. Proti. Ozdržani. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen sprejeto. Kolega Moreira se želi oglasiti. Thank you, President. As... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot eh, predsednik odbora imam mandat, da prosim za uh, preložitev glasovanja o uh, zakonodajni rezoluciji. To je seveda uh, ne glede na moje osebno stališče v tem smislu et va donner la parole à la Commission. No, no, no, no, no, scusate, devo dare la parola. Se opravičujem, sprva moram dati besedo komisiji, izvolite. Yeah, the commission can agree with the proposal. Komisija se strinja z predlogom, da se preleži glasovanje o zakonodajni rezoluciji adesso possiamo votare. Dobro, torej glasujemo o predlogu gospe, gospoda Moreira. Kdo je za? Da preložimo glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Predlog smo sprejeli in zaradi tega bomo vrnili stvar nazaj v komisijo. relazione dell'onorevole poročilo Schutler o bilateralnih eh, sporazumih z tretjimi državami na področju investicij. Dajem na glasovanje prvi amadmali predlog spremembe. Kdo je za? Prosim, dvigujte roke. Kdo je za? Kdo je proti? Stržani? Sprejeto. Prvi amadma, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Če želite, da preverimo elektronsko, izvolite. Votacione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasovanje, četrti amadma, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvi amadma, kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? Ja, preverili bomo elektronsko. Odpiram glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. Enajsti amadma, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Amadma 12. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjen. Amadma 1. Ustrezni del. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 13. Amadma. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Amadma ena, ustrezni del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amadma ali predlog spremembe ena, ustrezni del, kdo je za? Proti? Bomo preverili, ker ne dvigujete rok. Torej, glasujte zdaj elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma šest. Kdo je za? Proti. Sploh ne morem prešteti. Torej, prosim, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma 2, prosim, dvigujte roke. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amandma, predlog spremembe 7, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Amandma številka 1, ustrezni del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe ena ustrezni del, 12. uvodna izjava, kdo je za? Proti, zdržani, sprijet. Dajem na glasovanje predlog odbora z vsemi spremembami, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Dajem na glasovanje predlog rezolucije, no, eh, poimensko glasovanje, glasujte zdaj, konec glasovanja. sprejeto in čestitamo poročevalcu. Sedaj pa poročilo Moreira, zagotavljanje nadaljne makrofinančne pomoči Gruziji. Imamo tri predloge sprememb oziroma medmaje, skupaj jih dajem na glasovanje, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Dajem na glasovanje predlog odbora z vsemi spremembami, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj celotna zakonodajna rezolucija po imensko glasovanje elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo poročevalcu. In sedaj nadaljujemo z razlagami glasovanja. Petr.